22. oktobra napisali, nezakonita sečnja je odgovorna za približno eno petino eh, toplogrednih plinov, ki jih povzroči človek. Več kot, vse, kot od vseh eh, avtomobilov, vlakov, ladij eh, in letal skupaj gre tudi za eh, veliko nevarnost za biotsko raznovrstnost in pa za ljudstva, ki so odvisna od gozdov. No, pa še en citat imam tukaj iz ekonomista. 23. augusta letos je bilo to objavljeno. Citiram, če bi med letoma 2005 oziroma Brazilija je v osmih letih od 2005 do 2013 eh, s tem, da je posekala Eh, manj gozdov eh, prihranila šestkrat več eh, na področju toplogrednih plinov kot Nemčija s svojim režimom obnovljivih virov energije. Na ta način so zaščitili drevesa in okolje in tukaj jih je res težko premagati. No, s tem sem želel povedati, kako zelo pomemben je ta program. No, pa še dve številki. Vrednost eh, nezakonito posekanega lesa eh, znaša približno 100 milijard dolarjev na leto. Nezakonita sečna pa je odgovorna za 30 eh, odstotkov svetovne sečne v svetu. Zdaj pa bi povedal nekaj o naši reviziji in pa o priporočilih preden se lotim rezultatov, naj povem nekaj še o programu. Flekt, eh, ta akcijski načrt se je začel leta 2003. E, eh, imamo dve strani, popraševanje in pa e, dobavo. E, na področju dobave oziroma dostopnosti je bil cilj ta, da se podpre uh, upravljanje gozdov v državah, ki proizvajajo les. Če si ogledamo, popraševanje pa je, da se omeji uvoz eh, nezakonito posekanega lesa v EU leta 2005. Eh, smo vzpostavili schemo flek za določene proizvode, ki se uvažajo v EU, imamo VPA. Eh, partnerski oziroma prostovoljni partnerski sporazum. Na eni strani je Evropska unija, na drugi strani pa so eh, države, ki izvažajo les. In s tem sporazumom eh, so se vse države zavezale, vse sodelujoče države zavezale, da trgujejo samo z zakonito posekanim lesom. Številko 2003 do 2013, 300 mm, milijonov evrov je bilo dodeljenih strani Evropske unije prek dveh kanalov, eh, splošni proračun na eni strani in pa EDF na drugi strani. No, revizija pa je pokrila celotno obdobje tega akcijskega načrta, torej od 2003 eh, naprej do 2013 oziroma 2014. Revizija je bila izvedena v drugi polovici lanskega leta, leta 2014. Osredotočili pa smo se predvsem na upravljanje akcijskega načrta, pa tudi na cilje in pa izgled ter učinkovitost eh, akcijskega načrta FLEKT. Zdaj pa še nekaj o rezultatih eh, naše revizije, preden se potem lotim priporočil. Ali akcijski načrt Flekt eh, se uspešno in inovativno soočil s problemom nezakonite sečne? Da. Eh, ta načrt velja za inovativnega. Zakaj? Zato, ker povezuje razvojno pomoč s trgovinskimi pobudami in vključuje tudi partnerske države. napredek in pa doseganje rezultatov sta po našem mnenju eh, zelo težko merljiva. Zakaj? Zato, ker nimamo jasnih ciljev in pa mejnikov. In to je eden od eh, številnih problemov, s katerimi se soočamo. Grčija, Španija, Mačarska in Romunija še niso v polni meri. Eh, izvedle uredbe o eh, lesu. Leta 2010 je bila ta uredba sprejeta in trgovinska veriga je na skupnem trgu močna samo toliko, kolikor je močan najšipkejši člen. To torej pomeni, da nezakonito posekan les še vedno lahko prihaja v Evropsko unijo prek teh štirih držav. Istočasno pa je eh, Evropska unija eh, zagotovila eh, to, da se izvaža samo zakonito posekan les, posebna licenca zdaj obstaja za to. Po eni strani Evropska unija uči tiste države, ki sekajo les, naj prodajajo samo zakonito posekan les, po drugi strani pa še vedno dovoljujemo to, da v Evropsko unijo prihaja nezakonito posekan les. In uh, v tem se skriva tisto nasprotje, ki ga moramo preseči. No, rad bi vas obvestil tudi, da je komisija eh, proti vsem tem štirim državam sprožila postopke zaradi kršitve in ti postopki so zdaj na različnih stopnjah ali je komisija eh, jasno opredelila prednostne naloge v zvezi s pomočjo za akcijski načrt FLEKT, ne tega pa ni storila. Torej, tukaj eh, niso bile prioritete dobro vzpostavljene. Imamo omejeno finančno in tehnično pomoč in ta je bila razpršena med številne države. Eh, tako se je ta pomoč, pomoč je nekako razvodenila, prav tako njeni učinki zaključujemo pa s tem, da pomoč EU za države proizvajalke lesa ni bila dovolj učinkovita. Glavni projekti, ki smo jih pregledali, so bili problematični, predvsem ko je šlo za ukrepitev kapacitete javnih organov. Moramo pa povedati, da je istočasno Flekt okrepil eh, več organizacij civilne družbe. Ugotovili smo tudi, da napredek pri podeljevanju licenc ne poteka dovolj hitro. Nobena država poizvajalka lesa še ni dobila eh, v polni meri eh, avtorizirane licence FLEKT. In eh, zdaj se zdi, da je prišlo do neke utrujenosti v zvezi s FLEKTom v državah, ki jih to zadeva. No, eh, poročanje o eh, nadzoru ni zadostno, komisija ni eh, dovolj pogosto poročala o napredku pri flektu in v našem poročilu je zapisano tudi, da manjka neka trdna baza podatkov. Če nimamo dobrih podatkov in če jih ne poznamo, je zelo težko primerno izvajati politiko. Ali je komisija podala kakšno pobudo na tem področju? Da, več pobud je bilo eh, še posebej eh, v drugi polovici leta 2014, eh, torej takrat, ko se je začela revizija računskega sodišča. Ne bi si drznil kakorkoli povezovati teh dveh dejstev to, da se je začela revizija računskega sodišča in da je kar naenkrat prišlo do eh, toliko pobud Evropske komisije. Zdaj pa še naša priporočila, kaj priporočamo. Priporočamo to, da komisija postavi jasne cilje in da opredeli tudi sredstva, s katerimi bo dosegla v obdobju od leta 2016 do 2020. Drugo priporočilo je naslednje komisija po našem mnenju mora ustrajati pri eh, strogem izvajanju uredbe o lesu v vseh državah članicah. Kolikor vem, eh, to zdaj počnejo s tem, da je komisija začela postopke zaradi kršitev. Potem bolj se eh, lahko uporabi delo organov za certificiranje. To so javni organi in mislim, da bi jih lahko bolje izkoristili. Četrto priporočilo je naslednje. Kot sem že rekel, je treba stvari bolje prioritizirati, se bolj osredotočiti na države proizvajalke lesa. Denar EU bi moral iti tja, kjer je učinek največji, ne pa da se podpora za flekt eh, povsem razprši. Potem petič, komisija bi morala začeti poročati vsaki dve leti. In sicer o napredku pri akcijskem načrtu FLEKT. V zadnjih letih e, je bilo tega poročanja premalo. Zadnje priporočilo pa je naslednje. Trenutna ocena se mora uporabiti za to, da se spremeni in izboljša ta dosedani pristop. Komisija je prejela e, vseh teh šest priporočil z naše strani. Zdaj pa še par besed za zaključek delovni dokument, eh, ki ga je podal in pripravil vaš poročevalec gospod Celer. No, nekaj o tem. Sam sem tudi pregledal priporočila, ki jih podajajo odstavki od 7 do 17. Reči moram, da so ta priporočila zelo natančna. No, mi smo tudi želeli biti natančni pri našem revizijskem poročilu. Eh, vaša priporočila so v skladu z našimi, so zelo realistična in po mojem mnenju se tudi osredotočajo na prave šibkosti, ki jih je treba rešiti in to mora narediti komisija. Zato lahko samo čestitam gospodu poročevalcu za njegov delovni dokument. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala lepa besedo dobi gospod Celer, ki je poročevalec. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej hvala lepa gospodu Pinkstnu. Hvala računskemu sodišču in eh, sodelavcem sodišča za to poročilo. Gre za nezakonito sečnjo lesa, gre za ne problem samo trgovine z lesom, ampak nasplošno nezakonito sečnjo lesa. Probleme je gospod Pinkston že izpostavil. Ob tem se je še začela podnebna konferenca v Parizu, zato je ta tema še posebej aktualna. Poročilo sem prebral in Najprej sem je to zdela zanimiva tema, želel sem videti, kaj se tukaj dogaja, najprej sem bil deprimiran, potem pa besen, kaj ti jasno je, da mi postavljamo doso, do, določene zahteve, vedno trdimo, da je treba nekaj storiti, vendar sami v trgovini puščamo zelo velike vrzele na tem področju. Mislim, da bi moralo poločilo služiti kot neke vrste zanos ali zagon za to, da se bomo začeli ukvarjati s to temo. Govorimo o ekonomskih eh, posledicah 10 do 15 milijard evrov manj dobijo vlade v državah, kjer je nezakonita sečnja lesa razširjena. Gospod Pinkston je omenil, da gre tukaj za zelo velik posel, ki znaša 100 milijard dolarjev na leto. Domnevali bi lahko, da to niso neki mali gozdarji, ampak da zatem stojijo velike organizacije. Ne gre samo za les, ampak tudi za pravico do življenja avtohtonih prebivalcev gre tudi za ohranjanje biotske raznovrstnosti in tudi za ohranjanje podnebja. Leto 2003 je komisija izdala predlog, temu pa sledijo pravila v okviru določenja ciljev z državami partnericami, zato da bi dosegli določene cilje. To je bilo dobro, vendar računsko sodišče je napisalo izjavo za tisk, v kateri piše, da je treba najprej pomesti pred svojim pragom doma v Evropski uniji. Štiri države članice še vedno niso začele izvajati uredbe iz leta 2010, pet let je že minilo in morda bi zdaj že bil čas za to. Zdaj je poteklo že dovolj časa, da bi to storili. Medtem pa sem prebral tudi poročila, da se na trgu pojavlja tudi nezakonito posekan les iz evropskih držav in tudi v sosednjih državah se nezakonito seka les. To so države, ki od nas dobivajo finančno podporo v okviru pomoči sosednjim državam. Zadnji primer je Ukrajina. Zato je zelo pomembno, da povečamo prizadevanja na tem področju in da razjasnimo pristojnosti. Ni jasno, kako bi lahko pozabili na ta problem pristojnosti. Defko je odgovoren za porabo sredstev in sklepa sporazume z državami AKP in z Guajano ter Hondurasom. Drugi generalni direktorat sklepa sporazume z azijskimi državami obe generalni direkciji pravita, da sta pristojni za Latinsko Ameriko. Evropski institut pa je odgovoren za pobudo FLEGT, Združeni narodi pa izvajajo program AKP FLEGT. Dragi prijatelji, prijateljice, tako ne gre. Nek general je rekel, marširamo ločeno, ampak udarimo skupaj. No, ampak 300 eh, milijard evrov je bilo porabljenih v zadnjih letih, gora narašča, ampak rodila se ni niti miš. Z dvema državama smo prišli blizu nekega partnerskega sporozuma, ostalo pa se še ni zgodilo nič gospod Pinkston je omenil, da ima Brazilija določene dobre rezultate za seboj pri boju proti nezakoniti sečni lesa, pa tudi pri boju proti uničevanju divjine. Pred desetimi leti in še več je veljalo, da na minuto posegajo štiri nogometna igrišča gozda, oziroma gozda, danes je številka eno nogometno igrišče na minuto. Sprejeti so bili ostri ukrepi proti temu, vendar pritožujejo se, da nimajo dovolj materialne podpore. Pravijo, da bi morali storiti več za njih, če bi to storili, potem bi bil uspeh še večji. Mislim, da bi denar morali porabiti za tiste, ki ki se bodo dejansko borili proti nezakoniti sečni lesa in uničevanju divjine. Ne gre samo za državni gost, tudi druge države, naprimer eh, Rusija, se žigajo gozdove, letos bodo se žgali gost v obsegu manjše zvezdne države v Nemčiji, tudi ta ga potrebuje naprimer več sto let, da se regenerira ta tema je nekaj, kar bi morali vključiti tudi v druga politična področja, naprimer, ko govorimo o partnerskih sporozumih na področju razvojnega sodelovanja. Še posebej, ko sklepamo trgovinske sporozume z drugimi državami ali pa sporozume o prosti trgovini. Ko se pogajamo z velikimi akterji na tem področju, naprimer Kitajska, Japonska, pa tudi z Rusi moramo govoriti. Vedno mora tema les imeti svojo vlogo. Kar zadeva priporočila računskega sodišča, v zvezi s tem sem želel dodati še nekaj. Še enkrat hvala za to poročilo to poročilo nam na lep način predstavi problem. Mislim, da moramo najti rešitev še posebej v luči aktualnih razprav. Zato se še enkrat zahvaljujem Olivieju Sotijeju in asistentu Lukasu Rajherju. Hvala za sodelovanje in za pomoč. Hvala lepa. Nihče se ni javil k besedi. Gospod Črnecki, gospa Šulin, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Čisto na kratko. Čestitam gospodu Celerju za konkretno in dobro pripravljeno poročilo, dobro pripravljen delovni dokument. Hvala tudi gospodu Pinkstinu. Hvala za to posebno poročilo. Kaj je tukaj pomembno? Evropska komisija ima jasna merila. Komisija mora zagotoviti merila, ki jih bo mogoče preprosto meriti. Komisija mora bolje usklajevati boj proti nezakonitemu seganju lesa z različnimi politikami. Ampak moje vprašanje je naslednje. Zakaj je toliko kaosa med različnimi generalnimi direktorati v Evropski komisiji? Ali se bo v zvezi s tem kaj spremenilo, tega ne razumem. Hvala. Frau Kollegin Schulin, bitte. Gospod Schulin, izvolite. Ja, hvala za mm, besedo, predsedujoča. Tudi sama bi pohvalila poročilo kolega Zelerja. Eh, ja, kar nekaj problemov je nanizanih. Ehm, zelo me čudi, da uredba eh, iz leta 2010, ki jo niso štiri države članice implementirale v svojo zakonodajo in je ne izvajajo, se um, iz strani evropskih institucij ni začelo um, odločneje ukrepati pri tem. Um, zanima me, um, koliko je tega nezakonito posekanega lesa v državah eh, članicah in koliko predstavlja to pravzaprav v številkah, glede na to, da poznamo nekje um, zneske, količino nezakonito posekanega lesa, ki mhm. prihajajo v Evropsko unijo iz drugih držav članic. Tukaj nastaja tudi gospodarska škoda um, podjetjem v Evropski uniji, ki uh, trgujejo z zakonito posekanim lesom, za katerega um, ocenjujem, da je gotovo dražji od tistega, ki uh, prihaja v Evropsko unijo. Um, uh, in je posekan uh, nezakonito. Tudi zanima me, uh, kako nameravate pospešiti podeljevanje licenc slekt o zakonito posekanem lesu, kajti mislim, da bi tudi to spodbudilo um, vse te neušečnosti okrog nezakonito posekanega in uvoženega lesa. Hvala. Kolega Gebrandi, bitte. Gospod Gebrandi. Hvala lepa. Hvala, gospa predsednica. Hvala, gospod Pinkston, za vaše poročilo. Zahvaljujem se poročevalcu Celerju za njegovo poročilo. Pogosto govorimo o vprašanjih, ki morda ne vplivajo na preostali svet, pa vendar o tem govorimo. Mislim, da je gospod Pinkston zelo dobro povedal, zakaj je nezakonita sečnja lesa tako pomembna. Govoril je tudi o tem, v kolikšnem obsegu to vpliva na podnebne spremembe na, in na izgubo biotske raznovrstnosti. Zaradi tega imajo težave milijone, celo milijarde ljudi. Obseg problema je zelo velik, ampak če si preberem poročilo, računskega sodišča, potem lahko vidim, da se že 12 let poskuša vzpostaviti ta sistem FLEGT, uspeha pa ni. To je več kot zaskrbljujoče. Ne bom ponavljal besed kolegic in kolegov, imam pa nekaj preprostih vprašanj. Prvič, zaenkrat še ni sistema potrevanja zakonitosti posekanega lesa, zato me zanima, ali nameravate v bližnji prihodnosti uvesti tak sistem potrejevanja in če, potem me zanima, s katerimi državami. Drugič, vem, da komisija pripravlja svojo oceno FLEKT, to je začela izvajati lani, namen je bil, da bi rezultate objavili oktobra letos, torej prejšnji mesec. Morda nam lahko komisija pove več o tem vem, da bom dobil odgovor, da moram počakati na to oceno, ampak zanima me, ali ima sistem Flekt kakšno prihodnost. Kaj je ti, po 12 letih je še vedno tako težko vzpostaviti nekaj podobnega. Mislim, da bi bilo treba počasi potegniti črto. In eh, gospa predsednica, uredba o lesu je bila prav tako omenjena, gospod Pinkston jo je omenil in vem, da so se začeli postopki zaradi kršitve. Morda bi nam lahko komisija povedala kaj več o tem. Hvala. Ja, film dank. Hvala lepa. Hvala, da ste tukaj kot član odbora za okolje. Seveda ste bili vsi člani odbora za okolje. Ja, in Bart sta tudi odlično. No, vsi iz odbora za okolje ste bili povabljeni na to predstavitev. gospod Ridolfi dobi besedo z komisije. Lepo pa prosim, da odgovorite tudi na vprašanje kolegic in kolegov. Uh, Hvala lepa, gospod predsednica. Bom poskusil odgovoriti na vprašanja. Vedno poskušamo po najboljših močeh. Najprej se zahvaljujem gospodu Pinksnu za predstavitev poročila. Hvala celotni skupini odbora oziroma računskega sodišča za odlično upravljeno delo. Kakor je povedal sam, sprejemamo njihova priporočila, torej strinjamo se s tem, kar so predlagali oni. To je tisto, kar želim povedati na začetku. Prav tako se zahvaljujem poročevalcu Celerju za njegovo poročilo. Zdaj bom poskusil odgovoriti na nekaj vprašanj, ki smo jih dobili od poslank in poslancev in ki so se pojavile, pojavila na osnovi obeh predstavitev. Omenili ste FLEGT. FLEGT je zelo zapleten projekt. S FLEGTom ne poskušamo doseči samo rezultata, to je zelo pomembno, ampak že samo izvajanje FLEGT je nekaj dobrega, kajti z posameznimi državami imamo dialog v zvezi z prostovoljnim sporozumom o partnerstvu. Gre za politični dialog o korupciji, o upravljanju, o pravni državi, o demokraciji, o spoštovanju manjšin. Okrog flekta se dogaja veliko in to ne zadeva samo končnega rezultata flekta. Gre za zelo zapleten projekt. Na koncu ste rekli, da moramo morda potegniti črto, se nekaj naučiti iz tega. Zadeva je zelo zapletena. Mandat je včasih res eh, zelo obsežen. Štiri države še niso začele izvajati uredbe o lesu. Takoj vam povem, da ne vem, kakšno je stanje. Najprej je treba postopek zaradi kršitve pripeljati do konca, postopki so bili sproženi in pač to traja nekaj časa. Drugič, omenjeno je bilo, da je flegt težko meriti. To je proces, ki ga je težko meriti. Kakor sem rekel, ali je mogoče meriti uspešnost boja proti korupciji? To je zelo težko, kajti že po naravi nezakonitost ni merljiva. To je težko kvantificirati, če se lahko obrnem na vprašanje, ali je mogoče kvantificirati, koliko nezakonitega lesa prihaja v Evropsko unijo. To je zelo težko, preprosto zato, ker gre za nezakonito trgovino. Drugače bi potrebovali nek sistem merjanja na mejah. Še vedno pa poskušamo zagotoviti dobro prakso. Ne gre samo za nezakonito sečnjo, ampak tudi za krčenje gozdov nasploh. Gospod Pinkston je to lepo omenil, ko je navajal neke znane časnike. Poskušamo uvajati dobro prakso na področju gozdarstva, kajti to je zelo blizu ljudem, kajti nekateri ljudje so popolnoma odvisni od eh, teh gozdarskih dejavnosti. Če se spustim v podrobnosti. Slišali smo, da ni prioritizacije, da počnemo preveč v preveč državah. No, dejansko pa gre za 15 držav v procesu prostovoljnih sporazumov o partnerstvu in sam se pogajam z eno državo, sodelujem pa v pogajanjih z drugo državo. Res je, da si je GD za okolje vzel Azijo, GD Devko pa Latinsko Ameriko in Afriko, ampak mislim, da ne gre za nekoherentnost. Gre za to, da lahko različne službe komisije delajo na istem področju, čeprav gre za, različna, za različne službe. Vendar ta prostovoljni sporozum o partnerstvu je zelo zapleten postopek. Če si pogledamo te sporozume, lahko povem, da smo začeli s prvimi pogajanji leta 2005, oziroma takrat so bili prvi sporozumi sklenjeni potem pa gre za izvajanje teh prostovoljnih sporazumov o partnerstvu. Gre za enega od rezultatov flekta. Nekateri so se začeli izvajati šele leta 2010, torej samo pet let. Sporazum pa vključuje spremembe zakonodaje v določenih državah, celo spremembo ustave. Pomagajo nam različne druge organizacije kajti to je povezano z lasništvom nad zemljo. Kdo je lasnik zemlje? Govorimo naprimer tudi včasih o zasegih zemljišč. Zakonodajo je včasih težko doseči in potem je treba seveda spremeniti celo vrsto drugih elementov zakonodaje. Poskušamo sodelovati z javnimi organi, pa tudi z nevladnimi organizacijami in s civilno družbo ponavljam, da je dobro upravljanje zelo pomemben stranski proizvod. To vam lahko povem, kajti vsako leto se srečamo z vodji delegacij, torej z veleposlaniki v državah FLEGT in z temi 15 veleposlaniki imam posebno srečanje. In povem vam lahko, da vsi prosijo, da bi se to nadaljevalo, Kajti dejstvo, da imamo dialekt, flekt ali dialekt v okviru prostovoljnega sporazuma o partnerstvu, nam daje možnost, da se borimo o korupciji pravne države in o upravljanju. Komisija pozdravlja priporočila računskega sodišča, ki so namenjena temu, da bi izboljšali delovanje akcijskega načrta flekt, določena priporočila se že izvajajo in še vedno jih bomo izvajali naprej ter iskali seveda možnosti tudi za to, da bi izboljšali svojo uspešnost. Gospod Pinkston, naj vam povem, da lani nismo pospešili ničesar, vse je bilo v pripravi, ampak seveda smo zelo zadovoljni, da je vse bilo videti tako, kot ste rekli. Komisija bo poskušala podpirati države proizvajalke čim bolj učinkovito. Tukaj smo se posvetovali s pravniki, pravniki so pripravili to frazo in povedati vam želim še nekaj. Sam sem bil včasih veleposlanik. Flekt je zelo pomemben kot orodje naših partnerstev z državami. Zelo pomemben je ta proces flekt, torej, vendar težko je opredeliti, kaj z njim dosežemo. Res je, zaenkrat še nimamo lesa z žigom Flegt, blizu smo za Indonezijo in Gano, vendar nismo še tam. Še nekaj želim povdariti. Uredba o lesu je, po mojem mnenju, eden najpomembnejših dosežkov Flegta. Ta uredba izhaja iz Flegt in ne obratno. To je zelo pomemben dosežek. Torej. In um, vidimo lahko, da nekatere države članice še čaka nekaj dela reflekt je projekt komisije in držav članic. Ne gre samo za komisijo. To seveda pomeni, da v vsaki državi, kjer imamo ksiški načrt FLEGT, sodelujemo z veleposlaništvi držav članic, da ta proces ženemo naprej. Predstavljajte si, koliko sredstev vlagamo v FLEGT. In še vedno, prav imate, ni žiga na lesu. Zakaj? Zato, ker gre za različne zaplete, logistične, zakonodajne, politične in tudi za težave zaradi deležnikov, ki sodelujejo v tem. Prizadevali se bomo za to, da bomo izboljšali smotrnost, uspešnost in stroškovno učinkovitost projekta FLEKT. Prav tako bomo še ocenili akcijski načrt FLEKT. Ocena je bila izvedena pred kratkim, pripravili smo prvi osnutek prvi osnutek ocenjujemo in upam, da bo ocena javnosti na voljo januarja. To je zelo pomembno, zato ker določenih podatkov še nimamo. Moramo pa razpravo dobro utemeliti na trdnih podatkih, zato da bi lahko imeli dobro razpravo o tem, kako nadaljevati s tem. Želimo pripraviti dober delovni dokument, zato, da bi na osnovi tega lahko predlagali, kaj je najboljši način za nadaljevanje dela. Omenjali ste tudi utrujenost v okviru FLEGT. To drži, to ne drži samo za 15 držav, to velja za vse, za komisijo, za me, kajti zelo težko je doseči rezultate. Ampak, ko vidim teleposlanike Evropske unije, ki mi pravijo, da je treba nadaljevati, potem pač človek poskuša najti neke načine za to, da bi dosegli rezultate. Akcijski načrt FLEGT je politični okvir, ne pa razvojni projekt. Gre za politični okvir, ki vodi do različnih rezultatov, tudi političnih. Uspešno je, naprimer, mobiliziral pozornost globalne skupnosti na problem nezakonito posekanega lesa. Države članice, komisija in vsi smo zavezani k temu, da bomo akcijski načrt izvali še naprej, zato da bi se borili proti nezakoniti sečnji lesa in krčanju gozdov. Zdaj pa še dve ali tri vprašanja, ki smo jih slišali. Povdarjamo merila za prioritizacijo. Merila so bila zastavljena tako, da bi bila namenjena 15 državam, ki so se odločile za prostovoljno sporazume o partnerstvu. Tukaj izvajamo največ dejavnosti. Izvajamo tudi druge ukrepe v drugih državah in uh, z oceno zdaj razmišljamo, kako bi eno uskladili z drugim. Usklajevanje boja proti nezakonitemu sekanju lesa je izvedeno dobro na ravni Evropske komisije, ampak države same morajo izvrševati zakonodajo in tam dejansko pride do problemov. Pojavlja se več pomankljivosti na področju zmogljivosti. Lahko smo zelo pametni in izvirni glede prostovoljnega sporazuma o partnerstvu, ampak če v določeni državi ni policijske sile in če je korupcije veliko, če uprava ni dobra, potem nam ne bo uspelo uspešno boriti se proti nezakoniti sečenju lesa. Če sklenem, povedati moram, da smo res upoštevali priporočila sodišča. Cilji za obdobje 2016-2020 so jasni. Kazalniki morajo prav tako biti jasni, strožje izvajanje uredbe, da sprožili smo postopke zaradi kršitve in to bi moralo voditi do tega, da bodo vse države članice izvajale zakonodajo. Zasebno certificiranje, strinjamo se s tem, začeli smo že z oblikovanjem meril in modalnosti, da bi to zaživelo in kar zadeva oceno za uspešnost. O tem bomo kmalo govorili z državami, članicami. Zato, da bomo komisija in države članice imeli kolektivni odziv na vse skupaj. Hvala lepa. Gospod Pinkston, izvolite. Well, you, Hvala lepa, gospa predsednica. Kaj veliko ni za dodati k temu, morda samo, da dopolnim besede gospoda Ridolfija glede postopka. Morda lahko to priložnost izkoristim za dodatne podrobnosti. Španija, Romunija, Mačarska in Grčija, to so države, ki sem jih omenil. Kar zadeva Španijo in Romunijo, postopek je še vedno v prvem koraku. To pomeni, da je bilo poslano uradno pismo, torej Španiji in Romuniji, kar zadeva drugi dve državi, Mačarska in Grčija. Tam je postopek v drugi fazi. To pomeni, da je bilo utemeljeno mnenje poslano 22. oktobra. Zato, da bo odbor torej vedel, kaj se dogaja. Hvala lepa za interes, ki ste ga izrazili za to poročilo. Upam, da bo poročilo koristno za poslance v tem odboru in tudi za komisijo. Hvala lepa torej. Kolegi Celar, smo šli. Gospod Celar. Gospod Ridolfi je rekel, da je flagged političen projekt. No, če to drži in sploh ne postavlja pod vprašaj tega, da je to politično zelo pomembno, ampak če to drži, moramo politično prioritizirati. Ne moramo dopustiti, da bi zadeve tekle naprej tako kot do sedaj. To je treba dvigniti na novo raven. Rezultati so bili zanemarljivi, porabili pa smo 300 milijonov evrov. Prav tako ni jasno opredeljenega proračuna za to. Finance tečejo iz skupnega proračuna, delno iz Evropskega sklada za razvoj, potem pa tudi instrument za razvojno sodelovanje, pa tudi bilateralni, regionalni in tematski programi, pa tudi Evropski instrument za partnerstvo in sosedstvo. No, denar se potem meša, dejansko pa se ne doseže nič. Če bomo na mednarodni ravni dejali, da želimo biti vodilni na področju podnebnega eh, varstva ali varovanja podnebja, potem je to posmeha vredno, če ne bomo zadeve kot je ta spravili v red. Naprimer, uredba o lesu še ni mm, v celoti izvedena, se še ne izvaja v vseh državah, biti moramo strožji. Ne moramo dopustiti, da bi nekdo služil milijone zato, ker se poslužuje nezakonito posekanega lesa, ker pač ni na voljo ustreznega nadzora. Če nekdo prostovoljno ne želi nadaljevati, potem je treba sprejeti obvezujoče ukrepe, zato da bo vse skupaj mogoče sodno formalizirati. Ne pa, da nekdo nekaj obljubi, v resnici pa se potem ne spremeni nič. Čaka nas torej še nekaj dela v zvezi s tem, najprej na notranji ravni, potem pa seveda tudi, kar zadeva naša prizadevanja na vzven. Veliko je že bilo omenjeno, ampak jasno je, da se moramo boriti na več frontah, če želimo doseči rezultate. Enodimenzionalni pristop nas ne bo pripeljal do uspeha, vendar komisija mora prav tako imeti željo da bi ta tema postala bolj pomembna, ne pa da se razdeli različnim pristojnostim. Ne, to mora biti vključeno v delovni program komisije v celoti in zato bo potem to odeleženo tudi ustrezne pozornosti. Hvala. Ja, v bistvu smo že pri koncu te točke, gospod Jalesender. Hvala. No, v povezavi s poročilom gospoda Celerja, ki se mi zdi res odlično, bi rada samo uh, opozorila, da ne smemo imeti lažnega upanja eh, v zvezi s tem, kar je povedal gospod Pinkston. Štiri države res še niso eh, začele izvajati te uredbe. Upam, da bo moja država to čim prej naredila. Eh, Zdaj poteka že kampanja za volitve, ampak upam, da bo nova vlada to čim prej sprejela. Tiste države, ki so to že uvedle v svojo zakonodajo, pa še vedno ne izvajajo vedno te uredbe. Naprimer Belgija prek pristanišča oziroma Belgija in Nizozemska prek pristanišča v Rotterdamu eh, še vedno uvozita veliko nezakonito posekanega lesa. Zato je treba ukrepiti inšpekcijske sisteme, zato da bo uredba tudi, ko je sprejeta v nacionalno zakonodajo, da bo izvajana. Seveda je uredbo treba podpisati, to je nujno potrebno, ampak tudi, ko eh, je to že storjeno, se še vedno uvaža nezakonito posekan les, tudi v državah, ki so eh, uredbo podpisale. In to kaže na dejstvo, da je problem veliko bolj kompleksen. Hvala, hvala tudi ekipi iz računskega sodišča. potem smo tudi dodali dodatno točko tudi k mojem izkušnjam, moram reči, tako da hvala lepa, da je opravljeno delo. Tako, zdaj pa prehajamo na kodeks ravnanja za člani odbora. Obravnavali smo kodeks ravnanja za člane odbora. In eh, tu smo se predvsem ukvarjali z vprašanjem, nekdanjih komisarjev iz eh, komisije Baroza 2. In eh, ali se torej tudi držijo kodeksa ravnanja. Tako, gospod Juken, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa za to priložnost, da spregovorim tu na tem mestu. Moram reči, da to zelo cenim. Observatory Corporate Europe je skupina, raziskovalna skupina, mm, ki preučuje učinek lobiranja na evropsko oblikovanje politik. Smo tudi aktivni člani skupine za transparentnost lobiranja. No, naša mreža obravnava več vprašanj. Trgovinsko politiko, lobiranje, mm, potem tudi povezave med gospodarstvom in eh, kmetistvom in predvsem načelo tako imenovanih eh, vrtljivih vrat. Mislim, da vsi veste, kaj to pomeni. To pomeni, da pač eni in isti ljudje prehajajo iz eh, različnih funkcij odločenja, ki lahko privedejo do tudi številnih neuskrižij interesa zato smo ustanovili nekaj, če mor pravimo, revolving door watch, kjer eh, obravnavamo še posebej problematične primere, ki smo jim bili priča in kjer smo mnenja, da je to jasen primer tega, da pravila niso dovolj jasna ali da se ne izvajajo ustrezno. Prav tako smo nedavno objavili poročila o TTIP-u in o vrtljivih vratih tam. No, ampak danes seveda tu govorimo o kodeksu ravnanja za komisarje, konkretno o tem, kaj ta dokument pravi o tem načelu vrtljivih vrat. No in natančno smo si preučili, kaj počnejo komisari iz prejšnje, torej komisije Barozo 2. In te ugotovitve vam bom predstavila v tej kratki eh, predstavitvi in po tej eh, predstavitvi bi lahko, mislim, da tudi razdelili kopijo tega poročila vsem članom odbora. Člani tega odbora verjetno veste, kako trenutni sistem deluje za komisarje, ki so, ki niso več eh, aktivni in ki želijo izvajati nove naloge. V skladu s kodeksom ravnanja morajo zaprositi za dovoljenje za nove zaposlitve, čeprav to ni eh, jasno opredeljeno, kaj to je in je sicer za obdobje 18 mesecev. Če ugotovijo, da obstaja povezava z njihovim prejšnjim portfeljem, potem se sestane tako imenovani ad hoc etični odbor, če ni nikakršnih eh, očitnih povezav z njihovim nekdanjim portfeljem, potem generalni sekretariat komisije pripravi mnenje in konec konca je to tudi stvar kolegija komisarjev, ki na tedenskem sestanku potem odločajo o teh primerjih. No in razložila vam bom, zakaj smo mi mnenja, da je ta sistem neprimeren in da ne izpolnjuje zahtev. No, torej na kratko, 26 komisarjev torej je zapustilo komisijo Barozo 2, bodi si oktobra lani ali pa tik pred tem datumom. No in vsi skupaj so zavzeli skoraj da 100 novih funkcij ali vlog, ki jih je tudi formalno odobrila komisija in od teh 98 Jih je 37 eh, obravnaval tudi ad hoc etični odbor, tako da večina ni bila predmet eh, obravnave na ad hoc etičnem odboru. In naše mnenje je, da je vsak tretji odhajajoči komisar, torej 9 od 26, dejansko skozi ta vrtljiva vrata eh, v organizacije, ki imajo jasne korporativne povezave in menimo, da so to vloge, ki so problematične in morda lahko razložimo nekoliko natančneje, zakaj gre, ko bomo šli skozi te podrobnosti. Po našem mnenju torej je vsaj osem eh, novih funkcij, ki so jih prevzeli nekdani komisari, funkcij, ki jih ne bi bili smeli odobriti. In sicer gre za prehode k finančnim institucijam, vključno za Bank of America, Mary, Mary Lynch in uh, nekaterimi drugimi finančnimi korporacijami, to vključuje tudi premike k, v nadzorni svet Akva Gefart, v potem eh, nadzorni svet eh, Proximusa, prej Belgakom, potem razno razne konzultantske funkcije in eh, številne druge, ki po našem mnenju ne bi smele biti odobrene. Tako da imamo več eh, predlogov reform, ki jih bom zdaj predstavila. Na levi v črnem tisku vidite trenutno stanje, na desni v rdečem pa vidite naš predlog za spremembe. No in eh, prvi predlog je dokaj samomeven. Zelo čudno se nam namreč zdi, da so komisari mm, upravičeni do zelo širokogrudnega nadomestila za prva tri leta, eh, ampak omejitve v kodeksu ravnanja pa veljajo le 18 mesecev. Torej, le 18 mesecev eh, velja ta zahteva po tem, da prosijo za odobritev teh novih funkcij. In to je nekaj zelo čudnega in nekaj, kar se da zelo enostavno spremeniti. Če komisar torej prejema nadomestila tri leta, potem eh, mora seveda celotna ta tri leta tudi biti primoran zaprositi za odobritev. Drug predlog skuša obravnavati nekaj, kar mi razumemo kot eh, nejasnost v trenutnem kodeksu ravnanja, kjer so nova pravila zelo nejasna glede tega, kaj je in kaj ni dovoljeno. In eh, tisti del kodeksa ravnanja, ki je v bistvu stvar teh vrtljivih vrat, niti ne omenja kodeksa eh, oziroma na skriže interesa. Tako da menimo, da moramo izredno omeniti. Na skrižje interesov in če bi se resno lotili, oziroma strožje lotili te tematike, potem eh, tistih funkcij, ki sem jih prej omenila, ne bi odobrili. Trenutna prepoved lobiranja, ki je tudi vključena v veljaven kodeks ravnanja, ima tudi veljavnost le 18 mesecev, kjer je zopet razkorak med tem rokom in pa obdobjem, ko so nekdani komisarji upravičeni do nadomestila. Prav tako pa smo mnenja, da je 18 mesecev premalo za to, da bi zgolj toliko časa prepovedovali lobiranje za te zelo pomembne in zelo uh, visoko umeščene odločevalce o evropski politiki. Tako da menimo, da je lobiranje pre eh, osko tu opredeljeno, oziroma sploh ni opredeljeno v kodeksu ravnanja. In zadeva preveč temelji zgolj na nekdanjem portfelju komisarja, kajti mi smo mnenja, da bi morala ta prepoved biti absolutna, veljati mora tri leta in zajemati ne le komisijo, ampak tudi lobiranje pri drugih institucijah, vključno seveda eh, s to, v kateri danes sedimo. No, še en predlog, ki bi ga imeli, zadeva proces. Torej, proces odobritve teh novih funkcij. Omenila sem že ad hoc etični odbor. Mnenja smo, da je to organ, ki bi ga resnično morali nadomestiti z nečem bistveno bolj robustnim, z nečem, kar bo v polni meri neodvisno in mm, organ, ki ga bodo torej sestavljali strokovnjaki za etiko na ravni držav članic. In tu bi bilo potrebno obravnavati vse vloge, vse funkcije, ki jih prevzemajo nekdani eh, komisarji. To bi hm, moral podpirati tudi ustrezno opremljen sekretarjat, ki je sposoben izvajati resnične raziskave in preiskave. Zdaj, če želimo takšen eh, odbor, takšno neodvisno strukturo, eh, se seveda na ta način tudi ognemo temu, kar imamo sedaj. Nekdanje insajderje namreč, ki so tudi sami že šli skozi ta vrtljiva vrata. Prav tako se bomo na ta način ognili situaciji, ki jo imamo zdaj, ko uradniki komisije in komisari sami v bistvu potem odločajo o novih funkcijah kolegov ali nekdanjih kolegov in eh, seveda ob tem verjetno razmišljajo tudi o svojih lastnih prihodnih možnostih za nadaljevanje karijere. Tako da tu resnično manjka ustrezen element neodvisnosti, ki pa bi po našem mnenju ta sistem naredil bistveno bolj eh, trden. No in eh, če bi imeli takšen sistem, bi lahko razširili pristojnosti te strukture tudi na številne druga področja, ne le zadeva kodeks ravnanja za komisarje, ampak tudi na druge elemente. No in še zadnji daljnosežni predlog, ki pa zadeva transparentnost. Tu vidimo posnetek spletne strani komisije same, ki je nedavno objavila to spletno stran. To sicer je korak naprej, tu so opredeljeni določeni podatki o novih komisarjih, o novih vlogah, ki so jih prevzeli nekdani komisarji in eh, kar je tudi odobrila komisija, ampak po našem mnenju so podatki na tej spletni strani bistveno preveč omejeni in niso dovolj podrobni. In eh, po našem mnenju imamo celo vrsto drugih informacij, ki bi jih tudi morali objaviti in sicer eh, natančne informacije o novih vlogah in funkcijah, prav tako natančno mnenje ad hoc etičnega odbora. V tem trenutku teh podatkov ni na voljo, eh, vsaj javno, ne? čeprav je na voljo v okviru načela dostopnosti dokumentov. Torej, če je to informacija, ki je na voljo preko na, m, mm, dostopa do dokumentacije, potem bi morali to tudi eh, proaktivno objavljati na ravni komisije in s tem zauzeti nek proaktiven pristop. Mi smo več takšnih zahtev namreč že spremenili v živo bazo podatkov, ki vključuje te podatke in na ta način torej spodbujamo komisijo, da konec koncev sama stori nekaj podobnega. Prav tako smo tudi doživeli podporo Evropskega ombudsmana, ki je tudi dejal, da je tu potrebno več transparentnosti na tem področju. To torej so naša ključna priporočila, ampak predne zaključim, morda na kratko še par drugih vprašanj vedenih eh, na načelo vrtljivih vrat. Kajti, ko že govorimo o komisiji, ni so le komisari tisti, ki so problem v smislu nas križa interesov in teh vrtljivih vrat. Še naprej smo zaskrbljeni tudi zaradi kadrovskih predpisov, ki so mm, premalo strogi, da bi resnično omejevali na skrižje interesov, tako ko uradniki prihajajo na komisijo, kakor tudi ko odhajajo z komisije in kar nekaj res šokantnih primerov. Eh, vidimo. Najnedavneje smo bili priča primeru uradnika na generalni direkciji za energetiko, ki je potem odšel na generalno direkcijo za energetiko in zdaj je na, na študijskem dopustu pri tej največji naftni družbi na svetu. To je kar šokanten primer in to mislim, da kaže, da pravila niso dovolj jasna no, za Evropski svet eh, sploh ni eh, pravil na tem področju za predsednike Evropskega sveta in mislim, da je bilo dobro priporočila komisiji uporabiti tudi za Evropski svet. No in če sem že v parlamentu, mislim, da bi morali reči tudi to, da vem, da boste jutri obravnavali vaš eh, odgovor na poročilo AFKO, gospoda Gigolda in tudi tu je nekaj priporočil glede eh, načela uh, vrtljivih vrat tu v tej instituciji. Tako, uh, vsekakor se strinjamo eh, z uh, sklepi vašega poročila, ki ste ga uh, vi spisali lansko leto in ta zadnja vrstica v bistvu povzema tudi naše stališče. Namreč, sistem komisije se zdi preveč naklonjen karjernjem in uh, političnim interesom komisarjev in danih komisarjev in zato menimo, da je res ključnega pomena, da se kodeks ravnanja za komisarje reformira in to podnujno, kajti bojimo se, da je zdaj že prepozno za člane komisije Barozo 2, ki so zdaj že eh, globoko v svoji postkomisijski fazi in pa prepozno za Junkarjevo komisijo in to mislim, da je bilo pomembno ukrepati. Hvala lepa. Ja, hvala lepa. Nam lahko poveste tudi o teh novih eh, primerih, ki pravite, da niso eh, bili odobreni. Torej, osem pravite, da takšnih prošenj ni bilo odobrenih. Zanima me, zakaj je šlo in eh, za koga. Ja, hvala. Ja, vemo za tri zahteve strani komisarjev, ki niso sicer eh, šle skozi celoten proces. Kaj to pomeni? To pomeni, da je bilo to prenešeno na ad hoc etični odbor. Verjetno je prišel do negativnega mnenja in generalni sekretarjat je to potem sporočil tem komisarjem in ti komisari so potem posledično umaknili te svoje prošnje. To torej pomeni, da teh primerov niti ni na spletni strani komisije ker sem mnenja, da sploh niso šli skozi celoten proces, ker eh, so komisarji prej omaknili prošnjo, tako da tega tudi ni v zapisnikih sej. Ja, lahko omenim, za katere komisarje eh, gre, ampak kaj več kot to, pa ne vemo, ne vemo, za kakšne funkcije je šlo dejansko. Je ja, Connie Hedegard, eh, ona je, mm, mislim, da prosila za funkcijo, ki ni bila odobrena na avtoketičnem odboru, in pa komisarka Vasilijo, ki je, mislim, da dobila dve takšne odločbe in eh, bila sem v stiku z njo in rekla je, da je umaknila svojo prošnjo, ko je dobila mnenje od Hokitičnega odbora. Eh, kakšne funkcije pa so bile odobrene? Ja, hvala. Torej, če sem kar sedaj natančna, gospa Vivian Reding, komisarka za pravosodje in temeljne pravice in državljanstvo, ne je bilo dovoljeno, da se pridruži nadzornemu svetu najstal, ampak to se še ni zgodilo, dovoljene pa ima. Prav tako so ji dovolili eh, sedež na nadzornem svetu Akva Gevart in pa tudi v upravnem odboru neke fundacije. Potem Sim Kalas, eh, ki je bil komisar za transport, ta je sedaj konzultant za Nortel, gre za telekomunikacijsko podjetje, ki je predvsem aktivno v balskih državah in je tudi posebni svetovalec za komisarja Dombrovski, sad, tako da mm, tu mislim, da je nekaj tudi drugih eh, vprašanj, ki se porajajo glede teologije posebnega svetovalca. Gospa Nelly Cruz, nekdanja komisarka za digitalno agendo, je posebna svetovalka za Bank of America Mary Lynch, Karl de Hucht, eh, nekdani komisar za trgovino pa ima dovoljenje oziroma odobritev za to, da uh, stopi v nadzorni svet Belga Koma, sedaj je Proximusa, čeprav razumem, š, tega še ni storil, ampak tudi belgijska vlada je to že odobrila, tako da koliko razumem, gre zgolj za vprašanje časa, dokler bo to potrjeno, kolikor pa vem, pa še ni postal član, prav tako pa je član nekaterih uh, finančnih podjetij, tudi CVC. Uh, kar so predstavili kot tretjo, tretje največje podjetje z področja nezasebnih investicij in eh, upravljanja kapitala. Kolega De Jong. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala tudi gospe za njeno poročilo o vprašanju vrtljivih vrat. Mislim, da ste v to zadevo dobro umestili v širši kontekst, kajti ta odbor je, še preden sem bil jaz njegov član, naročil študijo o prejšnjem kodeksu ravnanja in nova študija je bila tudi potem naročena kasneje o tem novem kodeksu ravnanja komisije. No in če pogledamo to študijo, ki to relativno nedavno, ki mislim, da je še kar veljavna po vsebini. Imamo celo vrsto priporočil, ki niso bila upoštevana. Gre torej za priporočila, ki izhajajo iz eh, prve študije. In eh, tu gre za mnogo več kot zgolj ta vrtega vrata, gre za potovanja, za finančne interese, eh, gre za tudi kadrovske odločitve. Eh, ki zadevajo sorodnike in tako naprej in tako dalje. Tako da mislim, da je vprašanje kodeksa ravnanja še vedno še kako relevantno za ta odbor. Verjetno ga bo potrebno poštevati pri razrešnici in tudi pri našem mnenju k poročilu Gigojku v odboru AFKO. Kar zadeva to načelo vrtljivih vrat skupaj s številnimi drugimi poslanci sem poslal dopis novembra lansko leto novi komisiji z nekaj konkretnimi predlogi. Eden je bil podaljšanje moratorija, drug predlog je vezan na neodvisnost ad hoc etičnega odbora in pa tudi na transparentnost razprav in pa potem prepoved eh, lobiranja, torej razširitev te prepovedi lobiranja. Eh, skratka, kot ste dejali vi, eh, obdobje teh prepovedi mora biti enako obdobju prejemanja domestila. Dobili smo potem odgovor strani predsednika komisije novembra lansko leto, rekoč, da bi bile te spremembe predrage in nepotrebne. No, Evropski ombudsman je tudi zauzel kar velik interes za to vprašanje in še posebej, kar zadeva transparentnost, je ombudsmanka podala vrsto priporočil, ki pa jih eh, predsednik komisije ni spoštoval in eh, nedavno je ombudsmanka zopet pisala predsedniku komisije, rekoč, da je po njenem mnenju možno in tudi posem v skladu z pravili o zasebnosti, ubrati proaktiven pristop, ko gre za informacije v zvezi z vrtljivi, načelom vrtljivih vrat. Tako da mislim, da so stvari kar resne, ker če pogledamo odziv komisije do sedaj, je njihov odziv vedno zgolj ne. Eh, nikoli nič, kar bi šlo bodi si v smeri priporočil eh, odbora eh, kont ali v smeri dopisa poslancev ali pa tudi skromnejših zahtev ombudsmanke. Tako da, ko vidimo, ko bomo naslednjič videli komisarja Timmermansa, kajti to je njegova tema, bo to odlična eh, tema za razgovor in mislim, da ga lahko kar spodbudimo k spremembam kodeksa ravnanja v skladu s priporočili študije, ki jo je naročil odbor KONT, eh, sploh kar zadeva to vprašanje načela vrtljivih vrat. Hvala lepa. Kolegin Ajala Sender, bitte. Kollegin Ajala Sender, izvolite. Si. Um. Hvala. Rada bi se zahvalila za vse informacije, ki smo jih dobili. In reakcija mojih kolegov je jasno pokazala, da bolj kot eh, študijo ali pa predstavitev dejstev, Eh, ste nam eh, vi tukaj predstavili predvsem eh, spremembe kodeksa ravnanja, kaj bi bilo potrebno spremeniti. Zanima me, na čem temelijo ti vaši predlogi. Na hitro smo uh, pogledali primere komisarjev in komisark in jasno je bilo, da so v določenih primerjih dobili zavrnitev, potem pa to ni bilo razloženo. In, uh, potem so spet kandidirali kot eh, komisari. Mislim, da bi bilo bolje, če bi komisari imeli prej pomoč prejšnjega komisarja. Na čem torej temelijo ti vaši predlogi? Kakšne študije ste izvedli? Omenili ste osem komisarjev iz komisije Baroso. Mogoče je to premajhen vzorec, mogoče bi morali eh, bolje poznati zgodovino in biti tudi bolj strogi pri tem. Vaša predstavitev eh, prinaša predvsem spremembe, ampak spremembe te bomo sprejeli mi. Eh, sama bi želela, da bi nam vi več povedali o študiji, o teh osmih primerjih, zanimajo me dejstva, ne pa samo številke. če govorimo o kodeksu ravnanja za komisarje, bi želela vedeti, kakšno delo ste opravili v zvezi s konkretnimi dejstvi in eh, kako boste te primere potem konkretno prenesli v prakso. Sama tudi poznam določene primere v zvezi s komisarji, s prejšnjim komisarjem za promet, na primer. In razumem, eh, da če je zdaj nek baltski svetovalec in je eh, estonec, eh, mislim, da je to potrebno. Rada bi vedela, mm, kakšna so dejstva. Ni dovolj, da vemo samo, kakšne funkcije zdaj zasedajo komisari. No, v zvezi z 18 meseci oziroma tremi leti se mi zdi zanimivo to, kar predlagate. Mm, mislim, da se bomo morali uh, dogovoriti, da uh, izenačimo ti dve obdobi, kajti če bodo prejemali nadomestilo v treh letih, potem imajo pravico do uh, nove funkcije po treh letih, ko bodo začeli služiti druge. Rada bi torej vedela, kakšni so tisti meseci, ki zagotavljajo varnost, ali je to 18 mesecev ali 3 leta. Tisto, kar nam kaže na to, da bo poskrbljeno za to, da ne bo prišlo do zlorabe sredstev. Sama imam raje nekega proevropsko usmerjenega politika, ki ima svoje interese, kot pa nekega eurofoba, ki eh, je lahko še tako transparenten. Mislim, da bi v tem smislu tudi morali proučiti izzive, ki nas čakajo na tem področju. Evropo predstavljajo tudi lobisti, organizacije, eh, veliko se lobira proti TTIP. Eh, to se mi zdi upravičeno ali pa ne, oziroma te dejavnosti so zakonite, pa naj se z, nami, z njimi strinjam ali ne. Zanimajo me dejstva, na katerih utemeljujete svoje predloge. Predlogi se zdijo zanimivi, rada pa bi bolj poznala tista dejstva, iz katerih ti predlogi izhajajo. Kolega Tojrer, izvolite. Ja, dank, äh, mal... Hvala lepa. Hvala, da imamo to na dnevnem redu hvala za zanimivo študijo, ki smo jo slišali. Dve vprašanje. Najprej, kar zadeva odhod komisarja Dalija. Govorimo o odhodu, zato ker to vprašanje še danes ni rešeno. Vprašanje je, ali bi lahko komisarje bolj zaščitili pri teh vprašanjih. Jasno in še pravila potrebujemo o tem, kaj komisarje smejo in česar ne smejo. V prihodnosti bomo morali poskrbeti, da lobisti ne bodo morali komisarjev spraviti v položaj, ki ni, ki ni skladen s pravili. In še drugo vprašanje, če sem prav štev, ne vem ali sem prav pisal, ampak govorili ste o osmih komisarjih, o katerih se govori, ampak eh, zapisal sem si samo štiri imena. Lepo prosim, če lahko poveste tudi, kdo so preostali štirje. Gospa Ken, izvolite. Clarify, that was... No, rada bi razjasnila. Os, za osem funkcij uh, je šlo, ki so jih pokrivali štirje komisarji. thank you for the um, thank you for the Hvala za vsa vprašanja. Najprej eh, naj povem, da mi je žal, da nisem imela daljše predstavitve, da bi lahko spregovorila tudi o dejstvih. Ampak eh, pripravili smo zelo celovito, dolgo poročilo, polno ugotovitev, šli smo skozi proces eh, in naj vam povem, da smo sledili kolegiju eh, komisarjev in njihovim zapisnikom mesece dolgo. In vsakič, ko smo videli, da je bila odobrena nova vloga oziroma nova funkcija, smo prosili za informacije v zvezi s tem. Eh, za vsak primer posebej smo prosili za dostop do dokumentov in potem smo pregledali vseh 98 eh, primerov. Vzpostavili smo tudi bazo podatkov In če želite, vam lahko pošljem tudi povezavo do te baze podatkov, to je javno na voljo in tako boste eh, lahko videli vse informacije, ki smo jih zbrali. Številni komisari so zasedali tudi delovna mesta v akademskem sektorju, mm, prevzeli so učiteljske funkcije in številni komisari niso eh, sprejeli nobene sporne funkcije. Nekaj pa je bilo takih. Rada bi se tudi opravičila odboru. Eh, želela sem vam razdeliti eh, kopije poročila, ampak moj vlak je imel zelo veliko zamudo, tako da nisem imela časa tega prinesti sem. Eh, vam bom pa kopije poslala po elektronski pošti. Govorili ste o treh letih in osemnajstih mesecih, katero je tisto varno obdobje, da se zapusti določeno funkcijo oziroma da se zapusti kolegi komisije kodeks ravnanja je tukaj zelo nejasen. Komisija po eni strani eh, lahko reče naslednje. Obvezno za nekdanje komisarje, da eh, ravnajo eh, dostojno z določeno integriteto, ta obveznost traja vse čas, vedno. Ampak eh, potem se pojavijo konkretne zahteve eh, za komisarje. Naprimer, Eh, kaj narediti v zvezi z novimi funkcijami. Glede tega imamo postavljen rok 18 eh, mesecev in eh, tukaj pride do nasprotja med konkretno obveznostjo 18 mesecev in pa tistim prehodnim nadomestilom, ki traja tri leta. Prej sem že povedala, da so ti komisari na vrhu hierarhije za sprejmanje odločitev v EU zelo pomembni. So nekateri ne ostanejo samo eno obdobje, ostanejo deset let, petnajst let, ogromno moči imajo, ogromno vpliva, eh, dobro mrežo imajo za sabo in težko si zamislimo kakšno drugo tako pomembno funkcijo, kot je funkcija komisarja. Zato je prav, da ne samo, da od njih pričakujemo, da se držijo pravil 18 mesecev, ampak je tri leta tisto primerno obdobje, ko eh, lahko razmislijo o eh, svojem položaju in svoji pomembnosti. Poslala bom povezavo do baze podatkov. Eh, zanimivo se vam bo zdelo, da so se številni nekdani komisari pridružili različnim proevropskim think tankom. Mislim, da bo to za vas zelo zanimivo. Potem pa še vprašanje gospoda Teurerja gospod Dali je tudi prosil za odobritev za določene funkcije. To je podrobno razloženo v naši bazi podatkov. Sprožili pa ste pomembno vprašanje, ali eh, in kaj je sploh lahko odobreno in kaj ne. To je pomembno vprašanje. Tudi tukaj ni dovolj jasnosti in zelo malo definicij je v kodeksu ravnanja v zvezi s tem načelo vrtljivih eh, vrat eh, omenja eh, delovno mesto, ampak ali gre tukaj za plačano delovno mesto ali ne, to ni jasno. In določeni nekdani komisari so prosili za vlogo v svetovalnih odborih, think tankih in tako naprej. Drugi nekdani komisari pa so v teh odborih in sploh niso prosili za dovoljenje. Torej, tukaj res eh, ni dovolj jasnosti. Zelo dober primer tega je, da je nekdani predsednik Evropske komisije postal eh, častni eh, vodja častnega evropskega podjetniškega vrha. To je dogodek, ki se zgodi vsako leto, pritegne številne velike korporacije in številne komisarje. In komisija se je odločila, da za to funkcijo avtorizacija ni bila potrebna. Sprejeli so to, da jih je obvestil o prevzemu te funkcije. Medtem pa je prosil tudi za dovoljenje, da se pridruži mednarodnemu odboru za madridsko operno hišo. In tukaj je šel skozi ta postopek odobritve. To je le eden od primerov. In komisarji sami, mogoče celo cela komisija tega ne pozna dobro. Premalo jasnosti je v zvezi s tem, kaj ta pravila pokrivajo in česa ne. Vse nove funkcije bi morale biti deležne postopka odobritve in tako bi se izognili tem sivim področjem, ki jih imamo v tem trenutku. Hvala. Ja. Kolega Stas. Kolega Stas. Eh, ik, ik wil, uh v rokan. Hvala. Zahvaljujem se vam za to zanimivo predstavitev. Kot je povedal gospod De Jong, ta študija, ki jo je pripravila vaša organizacija, eh, zagotavlja veliko informacij. Veliko informacij ste nam eh, zagotovili in eh, podali ste tudi predloge, kako stvari izboljšate. Mislim, da to prihaja v pravem času. Gospod Timmermans se bo z nami sestal v kratkem. Mislim, da se bomo o tem morali pogovoriti z njim. Še ena od zadev, ki eh, vam jo želim zastaviti kot vprašanje, pa je ad hoc etični odbor in napredek v zvezi s tem. Eh, govorili ste tudi o gospe O'Reilly, varuhini človekovih pravic. Imeli smo izmenjavo mnen z njo. Sama si je izmenjevala pisma in mnenja tudi z gospodom Junkerjem. In osem tednov je trajalo to eh, izmenjevanje. Eh, začelo se je junija, končalo pa novembra. In gospa O'Reilly se je strinjala, da je prišlo do napredka. To je potrdila. Sam pa si mislim, da bi komisija morala biti veliko bolj proaktivna pri tem. Če ad hoc etični odbor poda mnenje, mora komisija biti proaktivna za to, da to objavi na uh, uh, spletni strani Transparency. Mislim, da potrebujemo odgovore na ta vprašanja v zvezi s komisijo. Uh, Gospa Urajli zahteva bolj proaktiven pristop strani komisije. Mogoče lahko delno izboljšamo ali pa povzamemo poročila ad hoc etičnega odbora. Ampak eh, mislim, da bi jih morali dati tudi na spletno stran komisije. Ta poročila bi morala biti javno dostopna in objavljena. hvala. Veseli me, da imamo to razpravo. To bomo upoštevali tudi pri razrešnici za leto 2014. Z gospodom Timermansom pa se bomo eh, sestali v četrtek. No, bom malo provokativna. V idealnem svetu bi uporabili zdravo pamet. Lahko bi ravnali preprosto eh, po zdravi pameti, se odločili, eh, kaj je tukaj primerno in kaj ne, ampak človeški dejavnik je vedno najšipkejši in eh, tudi odločilen. Pred kratkim sem slišala zelo dober citat. Šlo je o, za korupcijo. Prvo dejanje korupcije Eh, javnega uslužbenca je, da sprejme eh, neko javno funkcijo, za katero ni usposobljen. To je bil ta citet, no, citat. Eh, tukaj gre za prvi konflikt pri prevzemu funkcije, ko nekdo sprejme javno mesto, za katero ni usposobljen. Ampak ker ne moremo uporabljati vedno samo zdrave pameti, potrebujemo tudi konkretna pravila in obveznosti. In konkretno vprašanje, ki ga imam za vas, je naslednje. E, kaj ste mislili, ko ste pripravljali to študijo? Kakšna bi bila najboljša praksa ali pa najboljši navdih za novi kodeks ravnanja komisarjev? Imamo kanadski kodeks ravnanja, potem e, v ZDA imajo svoj kodeks ravnanja. Katera bi bila torej najboljša praksa z vašega stališča? habe mich auch auf die Rednerliste gesetzt. Ich meine, wenn es. Tudi sama, sem se uvrstila na seznam govornikov. Ne želim, da ponavljamo stare razprave, ampak uh, zdaj je minilo že les dni od uh, konca mandata komisije Barozo 2. In preseneča me, da smo imeli samo šest komisarjev, torej štiri in dva zavrnjena, ki so poskušali vstopiti v svet eh, posla. Bomo videli, kaj se bo zgodilo čez šest mesecev. Morda boste morali priti nazaj in nam povedati, kaj je novega, ampak eh, spomniti vas moram na to, da je od komisije Baroza 1 praktično ostal en komisar, ki ni bil v svetu posla ali pa celo nihče. Veliko se počne v misliščih in to je že lahko pripravo na kasnejše življenje. Ugotovila sem, da se komisari hitro učijo in da hitro znajo postopati z novimi pravili. Seveda njihovo znanje je vredno nekega denarja, s tem ni nič narobe, vendar poskrbeti moramo le, da ne pride do mm, navzkrižja interesov. Želim si, da bi vsi imeli enake možnosti, da bi imeli tudi tisti manjši enake možnosti. To je nekaj, na kar moramo biti pozorni. Lepo prosim, da nam še enkrat poveste, kaj je s temi think tanki, s temi mislišči, kakšne organizacije so to, kaj se tam dogaja. Kaj menite, kaj se bo zgodilo čez 6 ali 8 mesecev? Izvolite. Hvala za vprašanja. Kar se tiče najboljših praks, mislim, da je zelo težko s prstom pokazati na en sistem, ki predstavlja najboljšo prakso tukaj gre za eh, neko področje, ki je šele v sponu, ki se razvija. OECD je opravil tukaj pomembno delo, ko si je ogledal pravila in začel širiti dobre prakse. Zdaj smo v situaciji, ko eh, lahko potegnemo najboljše dele iz eh, vašega poročila in drugih sistemov. Pogosto ni popularno govoriti o eh, zgledu iz ZDA. Eh, In ljudje tudi nočejo verjeti, da je Bruselj podoben Washingtonu, ampak ko je svojo službo nastopil predsednik Obama, je uvedel nekaj pravil po načelu vrtljivih vrat. In sicer je uredil določena področja, ki so predstavljala problem pod prejšnjimi predsedniki. Eh, dobro ste eh, omenili Kanado, ZDA, tudi določene evropske sisteme lahko omenimo mislim, da bi eh, morali preprosto iz vsakega potegniti nekaj. Gre tudi za to, da se trudimo biti kar se da dobri. Če bi bila komisija danes tukaj, bi po mojem mnenju rekla, eh, pravzaprav so naša pravila boljša kot eh, večina pravil v Evropi, sama mislim, da to še vedno ni dovolj dobro. Moramo se truditi, da smo kar se da dobri, če ne najboljši. In ne smemo ostati pri tem, da se samo primerjamo z drugimi in rečemo, če smo boljši od drugih, je pa to že dovolj. Najboljše prakse, eh, to so zelo zapletene stvari. No, naj odgovorim še na vprašanja predsednice. Osvetlili smo tistih osem funkcij, ki so jih prevzeli štirje komisari. Obstajale pa so še funkcije, ki so se nam tudi zdele problematične. Mogoče zaradi različnih razlogov, ampak eh, te funkcije so tudi opredeljene v našem poročilu. Ne vem, ali bi morali iti tako daleč, da bi rekli, da te funkcije ne bi smele biti odobrene, mogoče ne, ampak niso pa bile primerno ocenjene. Mislimo tudi, da pravila niso bila tako striktno upoštevana, kot bi morala biti. Nekaj sivih področji še obstaja. Think tanki so pomembno področje in. Številni komisari so prevzeli določene svetovalne ali pa častne funkcije v think tankih. E, mislim, da si moramo gledati fundacijo Bertus, ki je politično aktiven think tank. Presenečeni smo bili, da je to bilo odobreno, kajti ta organizacija nadzoruje 70 odstotkov Eh, ali več delnic eh, medijskega imperija Bertusman. Torej, tukaj ne gre za neko eh, humanitarno delo, ampak gre za močne korporativne povezave. In to je tisto področje, kjer moramo biti zelo previdni. pa še en komisar, gospod Almunija, ki se je pridružil v študiji, ki jo je izvajala organizacija uh, Think Tank oziroma neko konzultantno podjetje. Eh, šlo je za energetske projekte, ki jih je sponzoriral Anel. Tukaj ni šlo za neko funkcijo za polni delovni čas, ampak spet gre za neko sivo področje eh, med think tankom in pa svetovalnim podjetjem. In tukaj bi potrebovali več jasnosti. Hvala lepa, gospod Klesburt z Evropske komisije. Izvolite. Uh, merci, madame la présidente. Uh, merci, madame Kahn. Hvala, gospod predsednica. Eh, hvala eh, tudi vam za to zelo popolno poročilo. Komisija se bo seveda odzvala na to poročilo in tudi na vaš dopis, ki vseboje priporočila. Ja, veliko tega je zapovedati in kot pravite nekateri, je pomembno upoštevati tudi dejstva, ki nekaterih to temelji člen 245 v eh, pogodbe določa, da se načela integritete eh, uporabljajo tudi po koncu mandata. In zato ni presenetljivo, da komisija ni morala sprejeti prav veliko negativnih eh, mnen. Prav tako ni presenetljivo, da komisari ne prejemajo negativnih mnen v zvezi z njihovimi nekdanjimi. funkcijami. In v primeru kršitve člen 247 predvideva tudi postopek pred Evropskim sodiščem. Imeli smo predlog nekdanjega komisarja, ki ga je sodišče preganjalo zaradi dejavnosti, ki jo je namerava izvajati in potem eh, je opustil to dejavnost in to je zadeva, ki jo komisari poznajo in vedo, da se nima smisla ukvarjati z dejavnostmi, ki ne sodijo v ta kontekst. Torej, 98 eh, teh funkcij je bilo ja, javljenih. Eh, osem jih ni bilo ali naj ne bi bilo dovolj. To je dokaj dober rezultat, kajti mm, to velja tudi konec konca za kriterije avtorice te študije, ki ni ravno razložila, zakaj te funkcije ne bi smele biti tu dovoljene, kakšna je torej tveganja skrižja interesov, zaradi katerega teh eh, aktivnosti ne bi smeli dovoliti ne gre za razkrižje interesov z nekdanjim portfeljem, ker je sicer komisija tega ne bi odobrila, tako da je vprašanje, kaj je tisti širši kontekst. Zdaj, zgolj reči, da nobena aktivnost ne bi smela biti dovoljena za nekega nekdanjega komisarja, to verjetno gre dlje, nekoliko dlje od eh, tistega etičnega okvira, ki velja za nekdanje komisarje. In v okviru OECD imamo zelo zanimivo študijo, ki jo poznate in ki določa, da morajo biti omejitve sorazmerne tveganjem in eh, na vzkrižju interesov, ki ga želimo obravnavati. In komisija je tu zelo natančna in želi biti kar se da jasna da ne bi dovolila dejavnosti, ki je v nasprotju z nekdanjem eh, portfeljem ali v neškalju z interesi Evropske unije. Tako da ravno v tem eh, duhu komisija tudi dela. Treba je seveda spomniti, kar zadeva mm, to zamisel o neodvisnem etičnem odboru. To je zelo lepa zamisel kot takšna, ampak komisija je že pred leti predlagala med institucionalni odbor, eh, etični, med institucionalni etični odbor, ampak to je parlament tudi zavrnil in eh, to bi tudi zelo težko vzpostaviti. Tako da komisija zdaj ne čaka na medicinalni etični eh, odbor in je zato sama postavila takšen odbor in je tudi spremenila sestavo. Prvi etični odbor je bil sestavljen iz dveh nekdaljnih komisarjev in enega znanega člana in ugotovili smo, da bi to utegnilo dati vtis eh, pomankanja neodvisnosti in da bi to tudi utegnilo pomeniti, da nekdani komisarji morda niso dovolj eh, strogi, kar zadeva eh, svoje kolege. In zato je bil ta greta sestava spremenjena. Tam je predstavnik sodišča, predstavnik Eh, Evropskega parlamenta, torej nekdani član Evropskega parlamenta in tudi eden od eh, generalnih direktorjev iz eh, generalnega sekretarjata, kajti treba je vedeti, kakšne so portfeli, kakšne so aktivnosti, ki so se izvajale, tako da je pomembno, da imamo tam ljudi, ki razumejo stvari, hm, ki jih morda zunani strokovnjaki ne poznajo, ker ne vedo, kako deluje komisija če pogledamo sistem v Združenem kraljestvu, tudi tam eh, so v bistvu nekakšni očetje v narekovajih, ki potem presojajo dejavnosti nekdanjih eh, članov. Seveda, idealnih rešitev ni, ampak komisija ima izredno strok sistem in ta obveznost obveščanja omogoča, gospa Kane dejala, da se določene dejavnosti ne notificirajo, ampak eh, mislim, da smo vendarle ugotovili eno aktivnost, ki morda eh, ni bila objavljena, še to je šlo za dejavnost v okviru nekega mislišča, ne pa v zasebnem sektorju ali v upravnem odboru ali tako naprej. Skratka, ne gre za nič takšnega, kar bi predstavljalo velik eh, problem z vidika navzkriža interesov. Tako da mislim, da ta problem ni tako zelo dramatičen, eh, kot se ga predstavlja. Kajti, ko pogledamo rezultate, vidimo štiri komisarje pri osmih funkcijah. Eh, tako da mislim, da zaenkrat še ne razumemo natančno eh, te analize, ampak dobro, analiza je še v teku, zadevo je treba preučiti, ne bo mest tista, ki bo pripravljale dokončni odgovor, ampak zadeve je treba preučiti na politični ravni in eh, vsekakor tudi pod nadzorom gospe Georgijeve, gospoda Timmermansa in eh, predsednika komisije in eh, posteljično tudi sprejeli ustrezne odločitve. Mislim, da je komisija že izkazala svojo pripravljenost bistveno izboljšati transparentnost. Zdaj imamo tudi jasno povezavo z vsemi aktivnostmi eh, in tudi zapisniki kažejo, torej funkcijo ime komisarja, more bitne pogoje eh, te funkcije, eh, datum tudi zapisnika in vsakeč, ko je gospa Kan, ki je naš glavni klient, torej vsakeč, ko je zahtevala informacije, 52 prošen za dostop do informacij smo prejeli, več kot 200 dokumentov skupaj, več kot 120 dokumentov, se sami veste, Vedno smo odgovorili v predvidenih rokih z vso možno transparentnostjo, tako da moram reči, da težko napadamo komisijo, da ni transparentna v svojem delovanju. Ne pozabite, da je treba prebrati vse, vsa obvestila in tako naprej in tako nazaj, tako da je dejstvo, da morda vsebine, ki jih najdete na naši strani, transparentnost tega ne kaže, ampak vendarle vse te stvari posredujemo na zahtevo in mislim, da ni druge evropske institucije, ki bi bila tako zelo transparentna in eh, tudi na ravni držav članic bi rekla, da smo tako transparentni, kot eh, so transparentni najboljši sistemi. Toliko za enkrat in eh, seveda smo pripravljeni odgovoriti še na druga vprašanja. Hvala. Lepo. Vielen Dank, niemals würden wir annehmen. Hvala lepa. Nikoli ne bi menili, da gre za tratenje časa, če se ukvarjamo s temo kodeksa ravnanja za komisarje. Izkušnje so naslednje. Če so številke takšne, da se moramo s tem ukvarjati, je prepozno. Če pa se s tem prezgodaj ukvarjamo, potem pa težko dobimo rezultate. Mislim, da je študija zanimiva, vseeno pa mislim, da je to nekaj kar moramo še naprej spremljali, spremljati in to bomo tudi storili. Hvala, gospa Kent. Po teh znamenitih 18 mesecih pričakujem novo poročilo. Drugače pa se seveda strinjam z vami, gospa Klesbur, ne gre za neke obtožbe, ampak za to, da spremljamo razvoj dogodkov. Mi smo morda edini, ki to spremljamo ampak eh, dobro je za vse udeležence, če vedo, da smo mi tukaj, da je to del projekta. Preglednost. Gre tudi za to, da zagotovimo enake možnosti za vse v tem sektorju. Te enake možnosti za vse so zelo pomembne. Sicer pa se strinjam z vami, gre za zanimive rezultate v enem ali drugem primeru moramo zadeve še spremljati naprej, to je jasno, drugače pa bomo videli, kako se bodo zadeve odvijale naprej. Najlepša hvala vsem, vidimo se jutri ob devetih, žal spet v tej dvorani, kjer je tako mrzlo, glasovali bomo o poročilu Deutsch. Lep večer, naslednje.